just cancelled. So, Mr. Pospisi. Okay. Kérem a kollégákat, hogy aki el szeretne... Spoštovane kolegice in kolegi, tisti, ki želite zapustiti dvorano, vas prosim, da to storite čim prej in čim bolj mirno in tiho, da lahko nadaljujemo z delom, se pravi z obrazložitvijo glasov. Tako, kolegice in kolegi, prvo poročilo logistika v EU, gospod eh, Pospešil. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Skušal bom obrazložiti, zakaj sem glasoval za to poročilo. Mnenja sem, da